poslovnik Evropskega parlamenta. Drugo sporočilo, predsednik je od ELS in SND skupin prejel obvestilo o spremembi njihovih članov v odborih. To bo pripeto zapisniku današnjega zasedanja.